Gospod Nikolson, ena minuta. President. Hvala, predsedujoča. Tudi jaz bi želel povedati, da čutim s francozi zaradi katedrale Notre Dame. In zdaj glede razširitve, ki je bila odločena prejšnji teden. To menim, da ni priložnost, ampak menim, da se ne bo nič spremenilo. Po mojem mnenju je problem še vedno tako imenovani backstop, irski varovalni mehanizem. Če boste ohranili svoje stališče, se ne bo nič spremenilo. Razširitev do oktobra menim, da ne bo pripeljala do sporozuma. Menim, da bo potrebna nova komisija, celo novi parlament, nova stališča, zato da pridemo do rešitve in konca tega problema. Moje mnenje je bilo vedno, če ste že v klubu, morate biti polnopravni član in aktivni član, ne morate biti polovični član. To bo moj zadnji govor v tem parlamentu, gospa predsedujoča, po 30 letih, tako da želim izkoristiti to priložnost, da bi da povem, da mi je bilo veliko čas, da sem zastopal pravice prebivalcev Severne Irske. V tem času smo bili priča številnim dogodkom, ki so predstavljali velika teroristična dejanja. Vedno smo zastopali pravice severnih ircev. Že leta 1994 smo bili na mirovnem procesu in takrat so nas vprašali, kako nam lahko pomaga Evropska unija. Evropska unija je pomagala z milijardami evrov, ki so pripomogli k miru na Severnemirskem. In na koncu lahko rečem še, da mi je bilo veselje in upam, da sem opravljal dobro delo. Severni Irci so ponosni ljudje in odlični ljudje na Severni Irske. Hvala. Hvala lepa, gospod Nikolson. In kot nekdo, ki je sodeloval z vami tudi v odboru za kmetijstvo, lahko rečem, da ste bili zelo konstruktiven kolega in zastopali interese svojih državljanov. In hvala, gospod Nickerson. Vidim, da se ne držimo časa, tako da gremo kar naprej. Gospa Anderson. Ja, nič se ni spremenilo. Velikonočni sporazum se krši, šest mesecev negotovosti nas čaka, saj Britanci kar odlagajo odločitev o tistem, kar, za kar so se odločili leta 2016. Zaradi tega se kršijo pravice in tudi zahteve, ki so bile v spredju civilnega gibanja. Poslati moramo jasno sporočilo Londonu, Dublinu in Bruslju, da naj se ta kaos okrog Brexita čim prej konča, saj to služi le kot hrana populizmu. Šli mo iti moramo na pot demokratične odločitve tudi za Severno Irsko ter priti do logične ga koraka k irski enotnosti. Modri karton. Gospod Kelly. Izvolite. Gospa Anderson. Ja, kot veste, običajno se ne spravljamo v razprave s kolegi in kolegicami. In ko sem slišal, da je gospa Anderson reka, da je Dublin pozabil na Severno Irsko, se s tem ne morem strinjati. Vprašanje, gospod Kelly, ne izjava. Kako gledate na Sinn Féin, ki nima nikjer svojega sedeža? No, jaz pa imam sedež tukaj in Sinn Féin je bil čisto jasen, kar zadeva odnose z irsko vlado. Dublin je odrekel pravice na evropskih volitvah. Sean, vi bi morali vedeti, da na severnem Irskem moja mati in starejše generacije so odšle v London, da bi glasovale za, da bi se prizadevale za eno glasovanje. Gospa Anderson, imeli ste na voljo 30 sekund, to je že poteklo. Gospod Smith, eno minuto. Uh, Hvala, predsedujoče. Kot škot v parlamentu Združenega kraljestva menim, da je so marsikateri izjave pretirane, ampak vseeno menim, da bi morali najti način in izhod iz te situacije. Gospod Tusk, mogoče ste parafrazirali, bite se, da ste sanjač, ampak vseeno. Menim, da je to prav in hvala, da ste našli izhod iz te situacije. Imam pa prošnjo in opozorilo. Naučimo se nekaj iz tega, kar nam je pokazal Brexit. Populizem je v porastu in to je tvegano za vse nas. In demokracija v Združenem kraljestvu je v težavah. Mednarodni opazovalci bi morali prisustvovati evropskim volitvam pri nas, če zato, da bi zagotovili, da bo vse potekalo tako, kot mora. Saj kaže, da lahko do tega pride. Tu gre za mednarodno solidarnost lahko računate na mojo stranko na Škotskem. Upam, da lahko računamo tudi mi na vas. Hvala. Hvala. Zdaj pa gospa Gerling. Hvala vsem za potrpežljivost in za državljansko držo. In zlasti gospodu Tusku. Moram vam reči, da sem prejela številna pisma in sporočila po e-pošti ki so me pozvala, naj vam sežem v roko in se zahvalim za to, kar ste naredili za Združeno kraljestvo. Vaše sprejemanje odgovornosti glede izogibanja tega, da ne pride do sporazuma, gre naproti, nasproti temu, za kar so si prizadevali konzervativci. To, kar je opravil gospod Barnier, gospod Juncker in ostali, so nam dali možnost, da bomo imeli volitve 23. maja. To priložnost bomo izkoristili za to, da si bomo prizadevali, da ostanemo v Združenem kraljestvu. Zagotovili bomo, da bomo pripeljali do rezultatov. Zdaj je prišel čas za drugi referendum. Upamo, da bo organiziran za september in da bomo 31. oktobra ostali v Združenem kraljestvu. Zdaj pa gospod Dens, ena minuta. Euh, Dovolite mi, da izrazim našo globoko ljubezen do mesta Pariz in občudovanje pogumnih gasilcev. Skupaj bomo obnovili katedralo Notre Dame. Kolegice in kolegi, Brexit je proces in odrekajo nam ta proces. Nihče ne želi, da bi prišlo do negativnih posledic. Laže je biti vzvišen nad tem, ampak dejansko Brexita, takega kot so obljubljali, ne bo mogoče izvesti. Tako da je izbira jasna. Med tistimi na drugi strani dvorane, ki pravijo, to je prevara, in tistimi na tej stvar, strani dvorane, ki si želimo skupaj s kolegi zgraditi boljšo Evropo. Zato nam reč gre. Delamo skupaj za boljšo prihodnost in pripravljeni smo odigrati svojo vlogo v tem. Hvala, zdaj pa gospod Henkel. Jaz sem poskusil s, s kolesom priti preko Luksemburga in Pariza v Strasbourg in šel sem tudi v katedralo Notre Dame. In ko sem to videl po televiziji včeraj, sem imel sol za očeh. Predsednik Tusk je omenil, da je bil Gdansk rekonstruiran in obnovljen. Naj podam še en primer uspešne obnove. Gre za crkv naše gospe v Dresdnu. Želim podpreti to, kar je rekel Gonzales Ponce malo prej. Obnova crkve v Parizu, obnova katedrale bi moral biti skupni projekt. Ta parlament bi moral izjaviti, da je to prednostna naloga številka ena za naslednji zakonodajni projekt mandat. Gospod Tusk je rekel, da bi se zato moralo zauzeti vseh 28 držav članic. Odgovor mora sicer priti iz Londona, ampak menim, da lahko naredite nekaj za to, da bo prišlo do pravega odgovora iz Londona. Zagotoviti morate, da Združeno kraljestvo ostane sodelujoča država pri obnovi katedrale Notre Dame v Parizu in da pod okriljem Evropske unije Združeno kraljestvo ostane tudi država članica Evropske unije. Hvala. Hvala, gospa Hubner, eno minuto. Hvala lepa, predsedujoča, kolegice in kolegi. Novi rok za Brexit je bilo težko določiti, to je bila težka odločitev. Zdaj pa pozivam vse, da konstruktivno uporabimo ta čas. V zadnjem tednu smo slišali veliko pripomb proti evropskih britanskih politikov, da bodo sabotirali naslednji šest mesecev. Ampak tem politikom moramo reči, da bomo zaščitili Evropsko unijo in ne bomo dovolili spodkopavanja in ogrožanja naših načrtov. žal na britanski strani ni slišati, da je možen preboj, kar zadeva Brexit. Ampak zdaj je absolutno jasno, da tisti pravi problem ni samo irski varovalni mehanizem, ampak nasploh prihodnost. In Združeno kraljestvo mora samo ugotoviti, kaj dejansko hoče. Hvala. Hvala. Zdaj pa gospod Kelly. Ja, hvala. Najprej sočustvujem s francoskimi državljani glede nesreče povezane s katedralo Notre Dame. Zaradi brexita bo prišlo do veliko vplivov na naša podjetja, tudi na kmete, saj bodo letos, na primer, prijeli 200 evrov manj na žival zaradi Brexita. Ne vem, kaj lahko naredimo. Treba je sprijeti odločitev, saj ne moremo dovoliti negotovosti. Odločitev o izstopu ali ne izstopu je treba sprijeti čim prej. naša krivda je, da bo zdaj predstav, irskih predstavnikov v Evropskem parlamentu manj. Ne smemo kriviti za to Ircem. Situacija je nekoliko zmedena zdaj. In upam, da. Upali smo, da bi prišlo do odločitve o sporozumu o izstopu še ta teden. Hvala. Zdaj pa postopek pritegnitve pozornosti predsednika. Gospa predsedujoča, lahko rečem, da z velikim zadovoljstvom opažam, kako Evropski svet in evropske inštitucije izrazili solidarnost do Združnega kraljestva in zelo sem zadovoljen tudi, da, so, da je Združno kraljestvo pripravljeno na to, da organizira evropske volitve. To pomeni, da obstaja možnost, da Britanci lahko v prihodnosti znova spreme odločitev, da ostane v Evropski uniji. Kljub temu pa to povzroča veliko negotovosti pri državljanih, pri podjetjih in v vseh državah. Zato prosim Evropsko komisijo in vlade držav članic, da storijo vse, kar lahko, da zagotovijo določeno gotovost in varnost državljanom v tej negotovi situaciji, ki jo povzročil britanski parlament. Menos. Hvala, zdaj pa gospa Gomez, ena minuta. Vsi občutimo bolečino zaradi tega, kar se je zgodilo v Franciji, zaradi tega, kar se je zgodilo človeštvo, kajti katedralo Notre Dame je zgradilo človeštvo in človeštvo jo bo tudi obnovilo. Moram reči, da obžalujem, da svet ni na dnevni red oziroma v svoje sklepe ni dal tudi obveznosti, da morajo ljudje ponovno glasovati o izstopu. Na ta način bi preprečili, da bi Združeno kraljestvo izstopilo iz Evropske unije. Britanskim strankam in britanskim državljanom moramo zagotoviti, da bomo obravnavali tudi vzroke zakaj je prišlo do odtujitve, ki je vodila do brexita. Reformirati moramo Evropsko unijo in jo ponovno zgraditi. Hvala, zdaj pa gospa Miranda. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. V nedeljo sem šla v eh, London in tam sem se sestala s skupnostjo iz Galicije in pripadniki te skupnosti živijo v veliki negotovosti za glede svobodnega pretoka ljudi um, in uh, blaga in storitev delajo in študirajo v zunanjem kraljestvu. Počutijo se evropejke in evropejci. Ne vedo, kaj se bo zgodilo. Rada bi dejala tudi gospod Tusk in gospod Juncker treba je zagotoviti tudi gotovost za naše kmetijsko in ribiško politiko in isto priložnost, prožnost, ki ste jo pokazali do Britancev, treba pokazati tudi na našim državljanom in istočasno zagotoviti gotovo za vse. Hvala zdaj pa gospod Lopez Aguilar. Najlepša hvala eh, gospod Juncker, Evropa mora nadaljevati in iti naprej. Iz, eh, najti moramo rešitev za izhod iz eh, te negotove situacije. Eh, in poiskati rešitev za to, kot tudi za obnovo Notrdamske katedrale. Treba je rešiti vso negotovost glede sestave naslednjega Evropskega parlamenta zaradi sodelovanja Združenega kraljestva na evropskih volitvah. Ne morejo sprejeti odgovornosti zaradi tega, ne zaradi tega, ker britanski parlament ne bi bil tega sposoben, ampak zaradi tega, ker so demagogi in euroskeptiki, ki so se nekaj let borili proti Evropski uniji. Ne verjamem, sem, da bi 23. maja lahko zmagala eurofobija in eh, euroskeptiki, ne samo z Runkrejstvom, ampak v celotni Evropski uniji. Hvala, gospod Brennan. Pozno je in malo časa je. Evropska unija je bila zgrajena na podlagi oziroma zaradi nočne more, ki jo predstavljala druga svetovna vojna in zaradi našega sodelovanja smo tukaj, kjer smo. Tako da podpiram tiste pripombe, ki pravijo, da še vedno potrebujemo sanjače. In kot je rekel ti je Lawrence, tisti, ki sanjamo, imamo prihodnost. Sanjači dneva pa so nevarni saj lahko sanjajo svoje sanje z odprtimi očmi, zato da jih omogočijo. Pozno je in malo časa je. Sanjajte še naprej, predsednik Tusk. Sanjajte še naprej tisti, ki želite, da Združeno kraljestvo ostane v EU. Lahko sicer ostanemo in bomo ostali. Gospod Hockmark. Gospa predsedujoča, menim, da ta razprava danes kaže na to, kako močna je evropska enotnost. Problemi v Westminstru so povzročeni zaradi, je povzročilo to, da je Evropska unija dejansko pomembna v življenjih britanskih državljanov. Gospod Ferreč je hecen človek, prav hecen. Nikoli niste resno prispevali k evropski varnosti, k gospodarski rasti, odprtim trgom. Vedno ste bili hecni in zabavni. Zakaj bi se vas morali bati? Želite nas prestrašiti, da se bodo ljudje, kot ste vi, vrnili? Včasih vas sicer radi poslušamo, ampak dejansko ne slišimo, kaj pravite, saj nima to nobenega pomena za enotnost Evrope in za naše državljane. Ne bojimo se vas. In se pač samo bojite, da lahko Združeno kraljestvo ostane v Evropski uniji. Hvala. S tem smo zaključili prosto razpravo. Besedo dobi predsednik Juncker. Izvolite. Gospa predsedujoča, spoštovane dame in gospodje. Prosil sem za besedo zato da se po dolgoletnih eh, skupnih poteh sem v Strasbourg zahvalim poslancem tu v tem parlamentu. In eh, tu bom tudi še, ko bo nastopil mandat novi sklic, ampak eh, tu v novem parlamentu bom zelo pogrešal prijatelja Elmarja Broka, s katerim sva 40 let šla skozi težke in lahke trenutke. Prepirala sva se, smejala skupaj, včasih eh, celo jokala. Lepo je bilo, Elmar. Hvala, predsednik Juncker. Gospod Tusk. Hvala lepa. Samo eno pripombo bi imel. Dolga tedna že je sodelovanje Združenega kraljestva na evropskih volitvah sprožalo številne emocije, še posebej tu v tem zboru. In rad bi spomnil vse, da Združeno kraljestvo nosi pravico in obveznost sodelovati na teh volitvah, dokler je članica Evropske unije. To ni nekaj, kar bi sploh lahko bilo predmet pogajanj. Prav tako se ne morem strinjati z nekakim drugozrednim članstvom. Razumem sicer strankarske interese, ampak ti ne morejo zamegliti pravnih danosti. Gospod Verhofstadt je požel prisrčen, energičen aplavz gospoda Faraža in to mislim, da je dovolj dober razlog za vas, gospod eh, Verhofstadt, da globoko premislite in preoblikujete svojo argumentacijo. Hvala lepa. Thank you, colleagues. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. S tem zaključujemo razpravo. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. S pogovorom lahko nadaljujete zunaj dvorane čaka nas naslednja točka na dnevnem redu in vabimo komisarko Tyson, da zauzame svoje mesto. Mi pa se zahvaljujemo kolegom, ki zapuščajo dvorano, gospod Barnjeg, predsednik Tusk, predsednik Juncker. Lepo bi prosila, če lahko z pogovori nadaljujete izven dvorane. Hvala lepa. predlagam enominutni odmor se bom uklonila ker mi ne bo uspelo enominutni odmor. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. Sedaj vas resnično naprošam, da tisti, ki ne sodelujete v naslednji razpravi, zapustite dvorano. Gospod Korbec, spoštovane kolegice in kolegi, gospod Smith, moramo začeti z naslednjo razpravo. Torej, naslednja točka na dnevnem redu je poročilo Kaldet Šambon pregledni in predvidljivi delovni pogoji v Evropski uniji. Besedo dobi za 4 minute in pol gospod Kalvešamo. Muchas gracias. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospa komisar. Queridos Lepo vas je zopet videti z nami. Spoštovane kolegice in kolegi, poslanke in poslanci. Veliko čast mi je, da tukaj zastopam delo ekipe, ki je opravila delo pod velikim časovnim pritiskom. In da pomagamo pri sprejetju direktive, ki razvija že obstoječo direktivo, ki je stopila v veljavo pred 28 leti. In ta nova direktiva gre dosti dlje. Najprej bi rad povdaril, kako zelo pomembna je ta direktiva z političnega vodika v tem trenutku. Je namreč direktiva, ki spada pod socialni stebr, na kar smo veliko zelo ponosni, kaj ti gre za razglasitev Evropskega stebra socialnih pravic, ki smo ga sprejeli v Göteborgu. Gre za konkretni zapis pravic, ki jih združuje socialni steber. Gre za direktivo, ki zadeva vse delavce v Evropski uniji, kar pomeni, da zadeva vse evropske državljane, ki se pripravljajo na delo, ki delajo ali pa uživajo pravice, ki izhajajo iz let delovne dobe, ki jo ima za svoj. Torej, eh, gre za direktivo, ki zadeva vse evropske državljane, ki bodo šli na volišča naslednji mesec. Zato je zelo pomemben, da v tem sklicu sprejmemo to direktivo, ki predstavlja ravnovesje med vsemi političnimi silami. Ta direktiva, naj bo jasno, vzpostavlja in zagotavlja minimalne pravice, ki veljajo za vse delavce v Evropi. Mhm. Gre za minimalne pravice, ne zapoveduje zakonov, niti metode za izvajanje. To bo v rokah držav članic, naj bo to jasno. Ne posegamo na noben način v načelo subsidijarnosti. Zagotavlja minimalne pravice, zato da lahko govorimo o socialni Evropi na področju razvoja poklicnega življenja. Gre za zagotavljanje pravic do obveščenosti in pravice so znatno izboljšane v primerjavi s prejšnjo direktivo z leta 1991. Gre za preprečevanje zlorab poskusne dobe, gre za pravice, ko gre za pravico do upravljanja dela povsod po Evropi. Največji prispevek pa so pravice, ki jih zagotavljamo za vse nove načine zaposlitev bolj prilagodljivih in domiselnih oblik dela. Kaj ti ti zaposleni so sedaj v določeni pravni lukni, kjer nimajo pravic? Evropsko sodišče je potrdilo, da ti imajo enake pravice in ta direktiva zagotavlja, da nihče ne more zlorabljati, niti ne izkoriščati te prožnosti. Direktiva je pomembna tudi za zagotavljanje enakih pravil igr povsod in o tem ne govorimo veliko. Direktiva zagotavlja preprečevanje socialnega dumpinga in da nikoli ne bomo pustili, da se življenski standard spusti pod določenim minimum za delavce. Moramo obnoviti Evropo. Ne samo Evropo kulture, kar smo videli včeraj, kako zelo pomembno je, mi pa se zauzemamo predvsem za socialno obnovo Evropske unije. Hvala lepa, gospod Tyson, v imenu komisije izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovane poslanke in poslanci, zelo me veseli, da sem lahko danes tu z vami pred glasovanjem o zadevni direktivi. Gre za enega ključnih rezultatov Evropskega stebra socialnih pravic. Hvala poročevalcu, gospodu Kalve Šambonu, za to, da je ta dosje uspešno privedel do zaključka. Bili smo pod kar hudim časovnim pritiskom, da bi prišli do tega dogovora še v tem sklicu, kar ne bi bilo mogoče brez dobre volje in sodelovanja tako parlamenta eh, kot sveta in seveda bi bilo to nemogoče brez neutrudne zavezanosti poročevalca k iskanju kompromisnih rešitev. Predlagana direktiva predlaga pomemben dosežek za socialno Evropo. Ta direktiva bo zagotovila 200 milijonom delavcem širom Evrope bolj transparentne in predvidljive delovne pogoje posodabljamo evropsko delovno zakonodajo in jo prilagajamo novemu svetu dela. Kot veste, spoštovane poslanke in poslanci, je vse več delavcev, še posebej mladih delavcev in žensk, v netipičnih oblikah dela s pogosto izredno fleksibilnimi pogodbami in zato smo morali poiskati pravo ravnovesje. Poskrbeti moramo za zaščito za delavce, ne da bi ob tem preveč več obremenjevali delodajalce in omejevali inovacije. In ravno to predlagana direktiva zagotavlja. Z novimi pravili bomo v prvi vrsti poskrbeli za več transparentnosti. Vsi delavci v EU bodo prejeli informacije, podatke o ključnih delovnih pogojih. Delavci bodo na začetku delovnega razmerja vedeli, torej v prvem tednu, kaj so njihove temeljne pravice in obveznosti. To vključuje tudi informacije o njihovem plačilu, urniku dela in eh, zavarovanju in tudi zahvaljujoč parlamentu dodatnim informacijam za delavce preko agencij. 2 do 3 milijona delavcev, ki so bili do sedaj izključeni, bodo zdaj vključeni. To vključuje delavce preko platform, eh, delavce v gospodinstvih, eh, preko voucherjev, delavce preko pogodb z ničelno klauzulo in podobno. Tu pa so tudi popolnoma nove vsebinske pravice. Omejitev preizkusne dobe, prepoved neopravičenih eh, konkurenčnih klauzul, pravica do informacije o tem, v katerem časovnem obdobju jih lahko pozovejo na delo in pravica do nadomestila v primeru kratkoročne odpovedi delovnih eh, obveznosti in tudi obravnava pogodb na zahtevo. Prav tako mora biti usposabljanje brezplačno za delavce in mora šteti v delovni čas. Vse to, o čemer danes glasujete, predstavlja bistveno izboljšanje delovnih pogojev za vse delavce v EU. S to direktivo tako orjemo ledino in izredno pomembno bo, da nam uspe pri implementaciji. Komisija bo tesno sodelovala z nacionalnimi oblastmi, da zagotovimo, da bo končni cilj, torej pravice za prekarne delavce, dosežen brez prekomerne birokracije za podjetja. Hvala, gospa Arena. Ena minuta v imenu odbora za pravice žensk. Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Danes v Evropi več kot 4 milijone oseb dela po pogodbah za manj kot 8 ur tedensko. 1,6 milijona imajo pogodbo za določen čas in sicer za manj kot mesec dni. 6 milijonov je zaposlenih za uh, le delni delovni čas in med vsemi temi so ženske najbolj ranljive, ravno kar zadeva prekarne zaposlitve. In žal se ti trendi le še krpije. Delovna mesta, ki so bila ustanovljena od krize leta 2008, so pogosto, prepogosto delovna mesta, ki so prekarna, ki so slabo plačena, ki so slabo zaščitena, katerih eh, eh perspektiva za delovce in delovce je praktično ničelna. Ti delovci se na srednji rok eh, ne morejo eh, kakorkoli usidrati, ne morejo dobiti bančnega eh, kredita, ne morejo si organizirati življenja, na kratko povedano. Besedilo, ki je danes pred nami, vsekakor poskuša izboljšati razmere, zagotoviti boljšo zaščito in predvsem večjo mero transparentnosti in več informacij v zaposlitvenih pogodbah v Evropi. To je vsekakor napredek, gospa komisarka, kot ste sami dejali. Ampak obžalujemo, obžalujemo, da države članice iz direktive izključujejo zaposlitvene pogodbe za manj kot 12 ur na mesec. Nespremljivo je, da se države članice niso mogle dogovoriti preprosto o prepovedi pogodb za nečljeno klauzulo. To je direktiva, ki predstavlja minimalni standard, kot smo dejali, ampak države članice morajo biti bolj ambiciozne, kar zadeva zaščito delavcev. Sploh, če želimo, da bodo ti delavci in te delavke podpirali evropsko idejo. Hvala lepa. Hvala lepa. Začenjamo z političnimi skupinami. ELS, gospod Radke, dve minuti.

tu pa tam želi kaj drugače, bi se želel povdarek eh, na tej točki druge, ampak na koncu koncev vsi menimo, da gre v pravo smer. In v imenu skupine ELS bi rad izpostavil tri zadeve, ki so bile tudi zame pri delu kot poročevalec v senci pomembne. Kot prvo s to novo direktivo imamo več pravic za delavce, več zaščite za prekarne zaposlitve, kot drugo, kot je komisarka dejala, upravno breme za delodajalce, predvsem za mala in srednja podjetja, tu ostaja na zanemarljivi ravni, kar je ključnega pomena. In tretja zadeva, kar je bilo za nas kot skupino izredno pomembno, uspelo nam je pravno definicijo pojma delavca izključiti iz besedila in ta definicija ostaja predmet nacionalne zakonodaje. Dejstvo je, da bi sicer povzročili več pravne negotovosti kot pa gotovosti. In kot nemški poslanec naj povem, da bo ta direktiva izboljšala tudi razmere za delovce v moji državi, ki je eh, pogosto znana po dobri zaščiti delovcev, ampak eh, le pri 52 odstotkih delovcev. Eh, velja kolektivna pogodba za milijone delavcev v Nemčiji, pa bo ta direktiva predstavljala dobro novico. In še zadnja stvar, kar me moti v predvoljeni kampanji, ko socialdemokrati, eh, zeleni in levi govorijo, da je to Evropa bank in podjetij, lahko samo vprašam, kje ste bili zadnjih pet let. To, tu je pomemben prispevek k socialni Evropi in ponosen sem, da sem lahko pri tem sodeloval. Hvala lepa v imenu skupine socialdemokratov, gospod Lopez, dve minuti. Gracias. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, danes glasujemo o direktivi o preglednih in preglednih delovnih pogojev v Evropski uniji. S tem bomo zaščitili več kot 200 milijonov evropskih delavcev. Izboljšali bomo delovne pogoje za tiste, ki opravljajo prekarna delovna mesta, um, slabo, ki upravlja slabo oplač, plačana in negotova dela. S to direktivo bomo zaščitili tiste, ki so zaposleni pri digitalnih platformah, Na tem področju je namreč nacionalna zakonodaja nezadostna, da bi jih ustrezno zaščitila. Z direktivo bomo mm, zagotavljali zaščito mm, boj proti pogodbam z ničnimi urami delovnega časa. Rad bi se zahvalil tudi za gospej Tyson za sodelovanje v odboru za zaposlovanje. Rad bi se zahvalil vsem eh, sodelavcem in romunskemu predsedstvu za to, da smo lahko na tem zadnjem plenarnem zasedanju zaključili reformo socialnega stebra. S tem ne bomo zaključili dela, ampak začrtali pot pot za Evropo, ki bo koristna, ki bo ponovno našla svoj socialni duh in svojo socialno dožnost, da ne bo samo postala seznam dobrih želja, da bo ponudila dovolj učinkovitih in koristnih orodij, kot tudi proračun. Socialna razsežnost Evrope ni zgolj posledica integracije, gre za predpogoj za integracijo Evrope moramo se uspešno boriti proti neenakosti, zaščititi je treba najbolj ranljive zaradi globalizacije in zagotoviti gotovost delovnega trga. Samo tako lahko zaščitimo in podpremo že tako zelo krhko demokracijo Evropske unije. Hvala lepa v imenu skupine EKR, gospa McIntyre, ena minuta. Gospa predsedujoča, Tekom svojega mandata tu v parlamentu in v odboru za, za poslovanje sem vedno zagovarjala agendo boljše zakonodaje. To pa ni boljše zakonodaja. V norem hitenju, da bi sprejeli zakonodajo za vsako ceno, smo pustili ob strani svojo zavezo besedilo parlamenta. Želeli smo izključiti samo zaposlene iz te direktive, ampak to je zdaj ostalo zgolj v mali uvodni izjavi. Kako lahko LS to podpira. Kako lahko SD to še vedno podpira, da, da morajo piloti plačevati za svoje usposabljanje? Vsi smo se strinjali, da so pravice delavcev in varnost delavcev nekaj, kar velja zaščititi. Ne glede na to, ali delate za veliko podjetje, malo podjetje, ali delate v javnem sektorju ali zasebnem sektorju. Ampak besedilo, ki je rezultat trialoga, izključuje javne delavce, gasilce, reševalce, policiste, sodnike, tožilce spodkopava politično sporočilo in državam članicam omogoča, da se iz tega izključijo. To je resnično medvedje usluga temu parlamentu. Hvala lepa. Hvala v imenu skupine GOE, gospa Lopez Bermeho, minuta in pol. Gracias. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rada bi se zahvalila poročevalcu za upravljeno delo. Istočasno pa obžalujem, da svet zopet blokira kakršen koli napredek na področju pravice delavcev in delavk v Evropski uniji. Evropski parlament želi zagotoviti prekarne delavce. Besedila, o katerem glasujemo, pa ne zagotavlja nobene zaščite v praksi. Izključili smo varnostne sile, um, enote za zagotavljanje nujne pomoči In eh, tudi dopuščamo pogodbe z 12 urami delovne obveznosti. To so diskriminatorni ukrepi in ravno tako zelo nevarni, ker ne zagotavljajo nobenih pravic delavcev v Evropski uniji, čeprav bi te pravice morale biti univerzalne. Nismo uspeli zagotoviti socialne Evrope, to od nas zahtevajo naši delavci. Vendar pa smo zopet pokazali, kako zelo zapleten je institucionalni sistem v Evropski uniji in da države članice vedno znova blokirajo želje Evropskega parlamenta za to, da bi lahko napredovali na področju socialne Evrope. Moramo preprečiti skrajno desnico in ko bomo to ugotovili, bo mogoče na žalost prepozno. premenu zelenih, minuta in pol, gospa Lambert. Hvala lepa, tako kot eh, številni drugi govorniki, tudi mi menimo, da je to različno zamujena priložnost, da bi resnično posodobili to direktivo o pisni izjavi. Seveda pozdravljamo ukrepe, kot je naprimer boljša informacija, zgodnejše dodelitev pogodbe, nadomestilo za odpoved eh, naročenega dela. Imam pa problem, ker tu ni definicije delavca in ker je tudi preveč razhajanj med državami članicami, s čimer otežujemo gotovost. Prav tako imamo hude težave s prejemanjem pravice držav članic, da manj delavcev zajamejo področje uporabe. In tu ni govora le o izjemah, kot eh, je bilo rečeno, naprimer javni uslužbenci, eh, reševalci, potem so tudi razno razne vrzeli, kar zadeva gospodinske eh, eh, delavce. Obene pa skušamo zagotoviti dobre javne storitve kot ključno komponento socialne Evrope. In ne vem, kako to funkcionira za tiste delavce, ki imajo več zaposlitev ali pa ki imajo pogodbe na odpoklic za malo število ur. Tako da mislim, da bi tu lahko bili sledili parlamentu in komisiji in bi svet lahko resnično dal zdravo vsebino tej direktivi za izgradno socialne Evrope, ampak to, kar je svet z eno roko ponudil, je z drugo roko tudi oduzel. Hvala lepa. Hvala lepa v imenu skupine ENF, gospa Melan. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Delovni pogoji, ki so predvidljivi, transparentni, se pravi stabilnost delovne pogodbe, zaposlitvene pogodbe za boljše, boljšo integracijo novih oblik dela je ključnega pomena za naše države. Nacionalni zakonodajalci se soočajo z izredno hitro in brutalno evolucijo na trgu dela. Nove oblike dela, tako imenovane atipične oblike dela, se razvijajo tako hitro, da je od leta 2014 v to kategorijo padlo 20 odstotkov delovnih mest. Naša odgovornost je, da tu stopimo v spredje in da določimo jasen pravni okvir, pa tako, da preprečimo zlorabe eh, pri zaposlitvah v eh, gospodinstvih eh, pri eh, delih, ki temeljijo na voucherjih in podobno, predvsem pa delo vezano na digitalne platforme. Dejstvo je, da eh, je zaščita ponavadi zgolj prikolica družbenega napredka in moja skupina NL zato podpira določene konkretne predloge poročevalca. Ključno je, da vsi naši sodržavljani dobijo enako zaščito, ne glede na vrsto oblike razmah revščine v Evropi, k čemer pripomorajo tudi evropske politike, predstavlja tisto, kar vodi v te različne negotove oblike dela. S tem zgolj še nadalje šibimo stabilnost eh, zaposlitev. Nujno je treba ukrepati, Evropska unija skuša zdaj eh, reševati posterice škode, ki jo je sama povzročila. In cilj naše skupine je, da promoviramo varno in predvidljivo zaposlitev ob spoštovanju ravnovesja med eh, delovnim in zasebnim življenjem. Hvala lepa, gospod Balco, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Novembra 2017 je bi v Göteborgu sprejet dogovor o Evropskem stebru socialnih pravic in vsi šefi vlad in držav so ta dokument tudi podpisali. Danes obravnavana eh, pravila predstavljajo prvi korak v tej smeri. EU ima natančna pravila glede enotnega trga in skrajni čas je, da začnemo tudi za delavce oblikovati minimalne pravice. To poročilo См================================См oblikovati minimalne pravice. To poročilo se dotika tudi tistih, ki nimajo točno določenega delovnega časa. Tu je govora o tem, da naj se ne spodkopavajo pravice delavcev. No, ampak ravno na mačarskem so sedaj vladne stranke podprle zakon o nadurah, ki ga ljudje že imenujejo suženski zakon, ki spodkopava evropski socialni model in uh, mislim, da moramo tudi deklarirano nastopiti proti izkoriščanju delavcev, tudi v obliki novih fleksibilnih oblik dela. Hvala, gospod Kaza, ena minuta. Hvala, gospod predsedujoča. Kot prvo bi se rad zahvalil poročevalcu za opravljeno delo. Namreč delo se po naravi stvari spreminja skozi leta in dejstvo je, da moramo upoštevati to novo realnost in da je potrebna tudi evropska pravila posodobiti. Ampak to je le en majhen korak, ampak pomemben korak v smeri socialne Evrope, za katero si prizadevamo v teh zadnjih petih letih in eh, rad bi se zahvalil komisarki Tyson, pa tudi predsedniku Jean-Claude Junckerju in pa vsem članom tega zbora, še posebej odboru za socialne zadeve. Storili smo vse, kar je v naši moči, zato da Evropa ostane socialna in postane še bolj socialna, kot že je. To je nekaj, kar je pomembno, kajti danes se delo vse bolj digitalizira. Imamo nove oblike zaposlitvenih pogodb in tudi nove oblike dela. Veliko je pogodb za kratek čas in pa pogodbe brez pogodb vnaprej določenega delovnega časa. In to so področje, ki jih skušamo urejati s to direktivo. Pomembno je, da naše delavce zaščitimo in da jih zaščitimo bolje. Zaščititi moramo tiste, ki delajo preko digitalnih platform in še enkrat bi se rad zahvalil vsem, ki so sodelovali pri tem projektu, kajti zahvaljujoč njim je danes pred nami ta dokument. Hvala lepa, gospoda Sajmona ne vidim v dvorani, zato besedo dobi gospod Hoc, ena minuta. Hvala, gospa predsedujoča. Direktiva Unije glede preglednih in predvidljivih delovnih pogojev v Evropski uniji je zanimiv spis. Gre za izgradnjo sistema bolj predvidljivega in preglednega sistema dela, možnost prilagajanja trgu dela in pa možnost usklajevanja zasebnega in delovnega eh, življenja vseh eh, delovcev. To je ključno. Počutiti se eh, varno na delovnem mestu in zagotavljati pravno zaščito delavcem, to je ključnega pomena za zadovoljnega delavca, ki pa je najboljša vizitka za vsako podjetje. Pomembno je, da se to področje razvija v obojestransko korist. Ali ta načela zagotavlja tudi ta dokument? Ne popolnoma. V praksi bo potrebno poskrbeti za to, da se rešitve, ki se bodo sprejemale, oblikuje na a, eh, racionalen način način, da se bomo prilagajali razvoju trga dela, da ne oviramo MSP-jev, še posebej pa ne mikropodjetij. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Urtasun, ena minuta. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Kljub odličnemu delu Evropskega parlamenta je svet eh, znižal zelo visoke zahteve Izgubili smo definicijo tega, kaj je delavec. Besedilo pa kljub temu ponuja možnost sankcije za vse tiste delodajalce, ki podajo pogodbe z, za manj kot 12 ur delovne obveznosti. Tisti, ki zaposlujejo ljudi na črno, pomeni, da delodajalec lahko zaposli na črno, pomeni, da delodajalec zaposluje na črno samo od sedmega dneva naprej. Šest dni pa je delavec vseeno delal brez pravic. Ravno tako nismo dovolj zaščitili prekarnih delavcev. Evropska socialna Evropa zasluži naše odločno ukrepanje in ne da nas svet vedno znova pri delu ovira. Gospod eh, Zarenopoulos, ena minuta. Hvala lepa. Gre za direktivo, katere namen je, da delavci poznajo svoje pravice. To je smešno. Tu zgolj legaliziramo tisto, kar je najslabše. Delavci tu nimajo nobenih pravic. Tu govorimo zgolj o pravicah podjetij. Podjetja jim bodo morala dati informacijo o džungli, ki vlada, kar zadeva delne pogoje. Ohranja pa se fleksibilnost eh, zaposlitev. In na tisoče delavcev v gospodinstvih, na tisoče pomorščakov so izključeni. Tisti, ki ste torej glasovali za novo demokracijo in za pasok v Grčiji, so tu doživeli prevaro. Delavci ne smejo verjeti socialdemokratom, kot je stranka Siriza, prav tako ne evroskeptičnim eh, nacionalističnim vzgibom drugih eh, strank. Treba je najti pravi razredni razlog. Kapitalizem in monopolizem sta tista, ki sta problematična in zato morate podpreti grško komunistično stranko. Hvala minuta. Lepa za eno minuto, gospa Kozlovska. Hvala lepa, gospa komisarka, dame in gospode, predvsem čestitke doslednosti, s katero se je komisija lotila tega področja, ki dejansko materializira evropski stebr socialnih pravic. To je direktiva, ki je pomembna za vse delavce v Evropski uniji, še posebej za tiste, ki opravljajo delo na podlagi nestandardnih ali atipičnih pogodb. Gre za voucherski sistem dela, sistem preka, preko internetnih platform, pogodbe brez določenega delovnega časa in tako naprej. Veliko Evropejcev že dela na ta način in polovica novo nastalih delovnih mest v zadnjih letih je ravno to vrstnih. Ti delavci torej ne padejo v področje uporabe veljavne direktive o informiranju delavcev o njihovih pravicah. Ta direktiva je zelo pomembna, delavci dobijo nove pravice, da biti morajo natančnejše informacije, te informacije morajo prejeti hitreje, predvsem pa ta direktiva zajema velik del vse večje populacije delavcev na podlagi atipičnih pogodb. Le tisti, ki delajo manj kot 12 ur na mesec, ne bodo podvrženi tej pogodbi. To je revolucija, še posebej za ženske, kajti one so tiste, ki so najbolj podvržene prekarijatu na trgu dela. Gospa komisarka, potrebujemo pametne povezave, fleksibilnost, predvidljive zaposlitve, kajti le predvidljivost daje delavcu možnost nekega občutka minimalne varnosti. Hvala lepa. Gospod Benifej, ena minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Število evropskih državljanov, ki so zaposleni prekarno, se vedno širi in večja, še posebej glede na nove panoge gospodarstva, digitalne platforme in običajno so to vedno mladi in ženske, ki so najpogosteje upeti v atipične oblike eh, dela. Tu gre za veliko eh, tudi lažnih SP-jev in podobno. Pomembno je, da se delavcem zagotovi več preglednosti in več gotovosti, kar zadeva njihovo eh, delo. To je velika prednost za več kot 200 milijonov delavcev v Evropi. Ampak moja skupina SD se bo še naprej zauzemala za okvirno direktivo o delovnih pogojih, ki bodo za vse poklice dostojanstveni. Gre namreč za temeljni, osnovni boj za enake pogoje širom EU, kot nam je uspelo tu v Evropskem parlamentu po treh eh, letih eh, boja. Stvari se lahko spremenijo in se morajo spremeniti. Hvala lepa. Hvala, gospod Gerike, ena minuta. Gospa predsedujoča, gospa komisarka. Zaradi polevičnega delovnega časa so predvsem prizadete ženske, predvsem matere. In eh, to je politika, ki je zelo sovražna do družin. Lahko bi priznali tudi delo vzgoje otrok, ki je seveda plačano v vzgojnih ustanovah. Lahko bi izdajali nekakšno plačo za vzgajanje materam. In v tem mandatu nismo našli rešitve. Mačarska bi lahko tukaj služila za zgled, ko gre za starševsko politiko in mogoče lahko to končno uspemo storiti v naslednjem sklicu. Najlepša hvala, gospa Šojdrova, za minuto. Najlepša hvala za besedo. Evropska zakonodaja se mora odzvati na spremembe na delovnem trgu. Delovni trg se hitro spreminja. Imamo zelo nenavadne in prožne načine za poslovanje. Tega ne imenujem prekarno delo. Prožno delo ni nujno izkoriščanje delavcev. Nekateri delavci imajo raje prožne delovne pogoje, seveda pa je treba zagotoviti, da je delo varno in previdljivo. Zato podpiram direktivo in tudi dogovor, ki smo ga dosegli. Najlepša hvala poročevalcu.